chers collègues la séance est reprise Drage kolegice in kolegi, nadaljujemo z delom. Nimamo glavnega poročevalca, ker se bo to dogajalo 3. septembra. Danes popovdne pa smo se dobili zato, da se sestanemo s trojko decentraliziranih agencij, To je naš letni redni sestanek in eh, ker glavnega poročevalca ni, dajem najprej besedo gospodu Silvanu Prezi, ki je sicer direktor eh, generalne direkcije za proračun, da nam bo najprej poročal o stanju zadev in situaciji, ki jo predvideva za leto 2015 in sicer tudi pove nekaj o srednjeročnem obdobju do leta 2017, o predvidenih sredstvih. In eh, namreč to je v sklopu prizadevan za zmanjšanje javne porabe. Sedaj dajem, naj, potem bom dal besedo tudi eh, gospodu Martinu Kerumu, ki predstavlja Agencijo za človekove pravice in on nam bo potem povedal svoje mnenje o predlogih komisije za razporeditev sredstev v proračunu ta namen. In to je tudi nekaj, kar izhaja iz sestanka, ki je potekal prejšnji teden na ravni Koreperja. In eh, nekaj podrobnejših poročil pa boste tudi lahko videli oziroma ste nekateri že prejeli včeraj zjutraj. Sedaj pa prosim gospoda Preso naj se oglasi. Hvala, gospod predsednik. Hočem vam povedati nekaj besed o tem, kakšno pot so prehodile agencije, ki so se tekom let umestile v arhitekturo Evropske unije in eh, kakšno je dejansko stanje zadev. Nadaljeval bi v angleščini, če mi dovolite. Last, uh, uh, torej, v zadnjih 35 letih je bilo ustanovljenih približno 32 decentraliziranih agencij, ki se ukvarjajo z vrsto nalog. Ta rast je očitna tudi v proračunu in odraža se tudi v skupnem zmesku prispevkov, torej nepovratnih sredstev, ki jih agencije prijemajo iz evropskega proračuna. In od leta 2000 se je ta znesek povečal skoraj devetkrat in zdaj znaša več kot 800 milijonov evrov na leto. Te spremembe se odražajo tudi v skupnem številu vseh zaposlenih oziroma delovnih mest v ustanovitvenih načrtih za agencije. To število zaposlenih se je tudi povečalo več kot štirikrat od leta 2000 in zdaj presega 6000 zaposlenih v vseh 32 agencijah. Skratka, za agencijami je obdobje hitre rasti in novi finančni okvir za naslednjih sedem let bo bolj konsolidacijski eh, proračun, bolj konsolidacijski okvir in to bo pomenilo tudi konsolidacijo za institucije in agencije. To se kaže tudi v medinstitucionalnem sporazumu, kjer so določeni elementi iz večletne finančne perspektive do leta 2020 tudi odraženi. Imamo tudi jasno zastavljen cilj, da naj bi za pet odstotkov znižali število zaposlenih v vseh institucijah, organih in agencijah. Gre pa e, za spremembo, ki naj bi bila dosežena v petih letih. Kar zadeva agencije, je konsolidacija zapletena zaradi dejstva, da niso vse agencije še najbolje uveljavljene. Kar nekaj jih je, ki obstajajo že dolgo leta, so se že utekle, je pa tu tudi cela vrsta agencij, ki so bile ustvarjene pred nedavnim in še niso pravzaprav dobile pravega zagona pri upravljanju svojih nalog. Je pa tu še tretja skupina agencij, ki nekaj časa že obstajajo, se pa njihovo področje uporabe oziroma področje, ki ga pokrivalo v zadnjem obdobju, povečalo. To pomeni, da pri načrtovanju in v zakonodajnem postopku, ko so bile opredeljene ali razširjene naloge določenih agencij, ob upoštevanju dodatnih nalog, ob upoštevanju dodatnih zaposlitev, ki so s tem povezane, eh, lahko pridemo do ocene, da bi morali približno 300 dodatnih delovnih mest dodati k že obstoječi strukturi. Torej, če si pogledamo cilje, ki smo si jih zadali v, v medinstitucionalnem sporazumu. Imamo torej splošni cilj zmanjšanja za 5 odstotkov, kar pomeni približno 300 delovnih mest, predvsem pri agencijah. E, torej to velja za vse agencije. Imamo pa tudi povečanje za 300, e, ki pa je vezano predvsem na nove naloge in na novejše agencije, ki se morajo še uveljaviti kako torej nekako združiti ta dva nasprotujoča si cilja. Komisija je poskušala narediti prav to v sporočilu, ki je bilo predstavljeno pred dobrim letom, julija 2013. In zato, da bi lahko vendarle povečali število zaposlenih pri določenih agencijah, in znižanje števila na ravni vseh agencij je komisija uvedla sistem, v katerem je pravzaprav drugače obravnavala tiste agencije, ki so dobro uveljavljene in imajo jasno predeljene naloge tem agencijam je naložila nekakšen davek v večini enega odstotka in ta en odstotek se potem porablja za tiste agencije, ki so nove ali pa so dobile dodatne naloge. Seveda, zaradi takega pristopa potrebujemo uravnotežen tempo. To pomeni, da hitrost, kako hitro bomo uh, uveljavili to rešitev, uh, bomo lahko okrepili posamezne agencije. In komisija je predlagala, da bi obravnavali vsako agencijo posebej v, v obeh skupinah, uh, preverili, ali je prišlo do kakšne razširitve pristojnosti uh, in eh, potem naredili načrte do leta 2020. Znižanje za več kot 5 odstotkov za agencije, ki so dobro tečene, pa je seveda predpogoj za to, da bomo lahko ukrepili nove agencije, ki prevzimajo nove naloge. Tako načrtovanje pri človeških virih pa se odraža seveda tudi v višini finančnega prispevka iz evropskega proračuna za vsako od agencij. In da bi zagotovili, da je to združljivo tudi z zgornjimi mejami, ki so bile del pogajeno večletnem finančnem okviru 2014-2020, pri vsaki postavki, takrat je pri vsaki postavki izdatkov bila zapisana neka predvidena količina in zagotoviti je bilo potrebno, da bo ta vrstica skladna eh, z načrti oziroma zgornjo mejo za posamezen razdelek. E, torej, vse, kar se zgodi v sedmih letih, mora biti v okviru tega, kar komisija načrtuje za naslednjih sedem let, pri čemer je seveda potrebno zagotoviti skladnost z načelom petosotnega zmanjšanja števila zaposlenih za agencije v osrednjem, eh, torej za agencije in pa pri pripravi letnih proračunov, E, se to tudi jasno odraža in prvič smo to uveljavili leta 2014. Takrat je skupno število zaposlenih v nekaterih agencijah prvič upadlo. Šlo je za razmeroma majhen upad, e, o vsem smo se pogajali, ampak vendarle do znižanja števila zaposlenih je prišlo, kar odlaža vse delo na področju konsolidacije. Kar pa zadeva obdobje od 2015 dalje. Komisija sledi svojemu načrtu za, človekove, za človeške vire in tudi spoštuje načela glede sredstev za agencije. Poskuša ovrednotiti potrebe, poskuša oceniti, kaj je nujno in pri tem ne želi nekako razvrednotiti odločitev, ki ste jih sprijela svet in parlament, ko sta nekaterim agencijam omogočila oziroma dodelila dodatna delovna mesta. Obstaja pa tudi nov element v primerjavi z okvirom, pri katerem je komisija delala lani, namreč gre za nov organ, za enotni odbor za reševanje in tu gre za organ, v katerem bo ustvarjenih v letu 2015 približno 122 novih delovnih mest. Predvideno je prvotno financiranje, začetno financiranje iz evropskega proračuna. Danes je bil potrjen tudi prenos denarja za začetek tega projekta, in vendar pa se bo po koncu leta 2015 ta organ financira samostojno in bo morda celo kaj prispeval v evropski proračun. Take so trenutno razmere, edino, kar je potrebno tu dodatno upoštevati in verjetno to veste, je vzpostavitev, tu je tudi vzpostavitev medinstitucionalne delovne skupine. Od ustanovitev te skupine je bila sprejeta v okviru pogajanj o proračunu 2012, podbudo za to je dal parlament in skupina, ki se je doslej dvakrat sestala, se je že dogovorila o sestavi, o delovnih metodah, o časovnici kar pa zdeva mandat in samo področje dela, pa bomo poskušali nekako eh, pripraviti jasno časovnico za vse agencije, zmanjšali bomo število kriterijev in upamo, da bomo načrte tudi sključno s konsolidacijo za naslednjih pet let eh, tako poenotili. Potrebno je seveda tudi doseči sinergijo in učinkovitost, kar zdeva to, da pač si vsi želimo enakih ciljev, ampak na različne načine. Poleg tega pa je zakonodajni organ tudi že, tudi formalno, tistim agencijam, ki to potrebujejo, omogočil nekaj dodatnih zaposlitev. Skratka, na tak način je komisija pristopila k predlogu proračuna za decentralizirane agencije za leto 2015. Hvala. Merci. Merci, Najlepša hvala, gospod direktor. No, zdaj, ko smo slišali stališče komisije v zvezi s proračunskimi okviri za agencije, in o e, predvidevanju novih agencij in novih struktur ob kratnem zmanjševanju sredstev, ki so na voljo, je jasno, da bo treba o zadevah razmisliti in sedaj prosim, da nam pove svoje mnenje še predstavnik agencij, gospod Kerum. Mr. Chairman, Vice Chairs, Committee Members. Hvala lepa, gospod predsedujoči, podpredsedniki in člani odbora. Najlepša hvala za to priložnost, da se smem z vami pogovoriti o proračunu za leto 2015. Veliko čast mi je, da lahko čestitam vsem ob izvolitvi in v imenu agencij Evropske unije, ki jih danes zastopam, to so pač agencije, ki se že v veliki meri veselijo sodelovanja z vami v prihodnih letih. Prav tako bi vam želel zagotoviti, da imamo zelo močne temelje, namreč sodelovanje z tem odborom skozi številna leta. Dovolite, da najprej zelo kratko predstavim agencije. Seveda ne bom predstavljal vsake od njih, ampak rad bom povedal, kaj dodajamo k evropskim ustanovam in potem bom govoril nekaj več o ukrepih, ki smo jih sprejeli po lanskem sestanku v tej zasedbi, ko smo se pogovarjali z vami o izzivi naslednjega leta v luči trenutnih pred, proračunskih uh, predlogov in se potem bomo ozrli še v prihodnost. Agencije EU so pomembni sestavni del Evropske unije. Spostavljene so uh, um, na podlagi odločitev Evropskega parlamenta in sveta za izvajanje konkretnih tehničnih ali pa znanstvenih nalog. Sodelujemo z glavnimi ustanovami Evropske unije in državami članicami in zagotavljamo uh, dokaze na podlagi oziroma nasvete na podlagi eh, dokazov za to, da bi omogočali input v zakonodajo na nacionalni in evropski ravni. Izvajamo tudi ocene tvegan, nadziramo stvari in tudi opravljamo certifikacijske naloge. Opredeljujemo, ocenjujemo in sporočamo o obstoječih in prihodnih grožnjah. Dodajamo vrednost in služimo državljanom s tem, ko delimo informacije in strokovno znanje na področjih, ki vplivajo na življenje 500 eh, milijonov evropskih državljanov. Po vsem svetu so znane naše agencije, kot so eh, agencija eh, naprimer v Ameriki FDA, Food and Drug Administration, dajajo strokovne nasvete nacionalnim upravam. Evropske agencije so bile prav tako ustanovljene zato, da bi pomagale izvajati pri eh, evropske politike in na bolj učinkovit način in da bi se lahko odzvale na potrebe, ki jih opazijo ustanove Evropske unije kot tudi države članice. Torej delamo na področjih, ki se tikajo vseh državljanov na kopnem, na morju in tudi v zraku. Pokrivamo hrano, ki jo uživamo, zdravila, ki jih uživamo, delo, eh, promet, okolje, da ne omenjam pravosodja, pravice in seveda temeljnih pravic. Ta seznam seveda ni izčrpen, ampak samo toliko sem ga omenil, da vam podam okus o specialističnih področjih, na katerih delujemo. Agencije niso bistvene zgolj za izvajanje evropskih politik in programov temveč omogočajo tudi eh, ekonomijo obsega. V številnih sektorjih zmanjšujejo splošne in celovite stroške državljanov. Če povem s preprostimi besedami, pogosto je ceneje izpeljati nalogo na ravni Evropske unije, kot pa da jo podvajamo 28 krat na nacionalnih ravneh. Agencije danes vse skupaj porabijo nič cela šest odstotka skupnega proračuna Evropske unije. Pred tem sestankom ste prejeli, kot ste povedali tudi sam gospod predsedojoči, naš, naš dokument o stališčih, ki ponazarja, katere so ključne težave, s katerimi bomo soočeni, če predlog proračuna za 2015, kot je predlagan, tudi spremete. Dovolite, da vam povem, kateri so ključni elementi teh nevarnosti. Proračunski postopek za leto 2015 se odvija v času, ko številni državljani Evropske unije so izpostavljeni uh, stiski in države članice tudi so, um, zategujejo pasove. Uh, agencije so locirane v državah članicah blizu evropskim državljanom, zato razumemo težek gospodarski položaj, v katerem se je znašla Evropska unija. Torej, preden povem več o podrobnostih glede predloga komisije za dodelitev virov agencijam v letu 2015, bi želel močno povdariti, da so agencije še naprej v celoti zavezane k temu, da bodo tudi same ustrezno prispevale k ukrepom, ki so potrebni v odziv težkega gospodarskega položaja v Evropi. Vendarle pa agencije tudi aktivno preučujemo možnosti, kje bi lahko tesneje sodelovali, kje bi lahko povečevali preglednost in ne nazadnje, kje bi lahko delovali učinkoviteje to dosegamo z uvedbo sodobnih eh, tehnologij v javno upravo in z uvedbo učinkovitih poslovnih orodij, kot so obračunavanje na podlagi dejavnosti, upravljanje na podlagi dejavnosti in tudi predvidevanje stroškov na podlagi dejavnosti. Te korake se že uh, izvaja in z njimi želimo agencije izkoristiti vse možnosti za racionalizacijo in za doseganje prihrankov. Agencije spoštujajo sklep, ki so ga dosegli svet, komisija in parlament v skupni izjavi in ob skupnem pristopu leta 2012. V dobrem sodelovanju s službami komisije smo zelo napredni, kar zadeva izvajanje načrta ko gremo po poti k stupnemu, skupnemu pristopu. Ključni ukrepi tega načrta nameravajo izboljšati učinkovitost in odgovornost agencij. Ta načrt si prizadeva za uvedbo večje skladnosti in doslednosti v delovanju agencij. Večina teh ukrepov je že bila izpeljanih ali pa bodo dokončno izpeljani do konca letošnjega leta, kar bo seveda pri, prispevalo k dodatni učinkovitosti. Na žalost pa, na no, kljub vsem tem ukrepom, ki so jih agencije sprejele, to ne bo zadoščalo, da bi um, bili kos krčenju, ki nam ga komisija nalaga. Uh, Naj vas spomnim v tem kontekstu na novi institucionalni sporazum, ki je bil sprejet decembra leta 2013. Cilj tega dogovora je bil, da se izvaja zmanjševanje osebja v vseh ustanovah Evropske unije, kot tudi v agencijah in organih in sicer za pet odstotkov v petih letih. Glede tega bi želel zelo jasno povedati, da so agencije ne le sprejele to zniženje, temveč so večinoma že izvedle to krčenje v večletnih kadrovskih um, načrtih, čeprav z veliko težavo. Lahko pa vidite, da trenutni predlog komisije predvideva še večjo krčenje, kot je bil petodstotni cilj, kot smo pravkar slišali. Uh, od agencij, ki so ustanovljene, zahteva dodatno pet odstotno krčenje pri uh, načrtih za, uh, ponovno, za ponovno zaposlovanje. To smo slišali že lani uh, julija v sporočilu komisije. To sporočilo komisije je parlament zavrnil. Tudi Agencije se zelo močno ne strinjajo s tem predlogom. Predlog oziroma pristop uh, Generalnega direktorata za proračun je, da se do vseh agencij obnaša, kot da smo v isti ovojnici. To pomeni, da če se da eni agenciji dodatne vire za izpolnjevanje pravnega mandata ali če naj bi bile ustanovljene nove agencije, samodejno druge agencije doživijo krčenje virov. Ta linearni pristop komisije k petodstotnemu krčanju je privedel do izkrivljanja, pri čemer vse dlje živeče ustanove in agencije so prisiljene v to, da znižujejo število osebja ne le za pet odstotkov, temveč za deset odstotkov. To pa ne velja za nobeno od drugih ustanov ali organov. Deset odstotkov ni skladno s petimi odstotki, ki so bili dogovorjeni v medinstitucionalnem sporazumu. To je bil predlog, ki ni kompenziran niti z vidika manjših pravnih obveznosti za izvedbo določenih nalog, niti z povečanim proračunom, s katerim bi lahko uh, dali določene neključne naloge v izvedbo pod izvajalcem. Uh, predlog komisije vodi do neenakopravne obravnave, ki je dvojna med agencijami in institucijami po eni strani in med daljšimi, eh, bolje ustanovljenimi agencijami in tistimi, ki so šele v zagonski fazi ali ki se bodo šele ustanovile. Naj vam pokažem, katere so problematične lasnosti tega predloga komisije. Dal vam bom konkreten primer, ki kaže na celoten vzorec. Namreč primer Evropske Evropske agencije za varnost v letalskem prometu. Ta agencija velja za agencijo, ki bo dobila nove naloge. Ta naj bi imela 693 delovnih mest v letu 2015. Od teh je štiristo triinšestdeset takih ki so financirane s pristojbinami in dajatvami ostala delovna mesta pa so plačana iz evropskega proračuna zaradi novih nalog je ta agencija zaprosila za povišanje za osem mest ki so subvencionirana s tem se komisija strinja sočasno pa predlaga tudi znižanje štirinajstih del, delovnih mest, ki so financirana s pristojbinami in uh, dajatvami. Torej osem novih, ampak poleg tega črtanje štirinajstih obstoječih. Če tudi so ta morda še ne zasedena ali bodo zasedena, bo odvisno od uh, pritoka dela in od tržnih zahtev. Tako da tukaj bi, bilo, bi bilo treba bolj upoštevati konkretne okoliščine kot je pri tej agenciji ki potrebuje določeno prožnost da se lahko pravočasno odzove na zahtevke po certificiranju ki do nje prihajajo iz aviacijske oziroma letalske industrije gospod predsedujoči člani odbora vsi že uporabljamo svoje zmogljivosti na robu naših sposobnosti. Moji predhodniki, ag, predsedniki mrežja agencij so odbor svarili pred tem, kar zdaj postaja realnost. Agencije morajo sedaj zmanjševati svoje dejavnosti, saj ne dobivajo virov za izvajanje teh nalog potrdim lahko, da se je situacija izpred dveh let, ko je le ena, ena agencija bila nesposobna izpeljati eh, nalogo, za katero je bila pristojna, te razmere so sedaj znane več, če ne večini agencij, vendar pa evropska zakonodaja in zakonodajalec če dalje več zahteva od agencij in jim nalaga če dalje več novih nalog. Te pomenijo dodatno operativno in upravno breme in presegajo zakonodajne akte. Ti razvoj novih nalog je pravzaprav veliko krat pomembnejši od eh, razvoja oziroma napredka starih nalog. Agencije so žrtev lastnega uspeha, večje rezultate imajo, več se od njih zahteva. Tako preprosto pač je. Vendar pa je treba te, te naloge izvajati z manj viri. Konkretne primere tega boste lahko našli tudi v dokumentu, ki smo ga razdelili med vami. To pa se ne more nadaljevati v neskončnost in agencije so če dalje pogosteje pred dilemo, kako naj ustrezno izvajajo svoj mandat z razpoložljivimi viri. Ali je prav, da direktori evropskih agencij in uprave agencij morajo odločati o tem, kateri del svojih nalog in mandata bodo izpolnili. Ali imamo res agencije pravico ignorirati naloge, ki nam jo nalagate zakonodajalci z našimi temeljnimi akti in drugimi zakonodajnimi akti, ki vplivajo na naše delovanje? Vem, da številni izvršni direktori in člani uprav niso veseli in ne podpirajo trenutnega stanja. Vendar pa se je temu moč izogniti in sicer s temeljito oceno potreb vsake posamezne agencije. To je treba narediti od primera do primera na podlagi zahtev ustreznega političnega področja proračunski organ bi moral preučiti proračun in osebje agencij vključno oziroma paralelno z proračuni in osebjem agencij, ki imajo podobne naloge in tukaj imam v mislih partnerske generalne direktorate v Evropski komisiji. Pročiti bi bilo treba potrebe vseh političnih področji in to bi moralo biti izhodišče za odločanje o virih. Vemo, da če, da če se pogleda vsak primer posebej in če se upoštevajo tudi konkretne okoliščine, da je zato potrebno dodatno prizadevanje tako strani agencij kot proračunskih organov. Vendar pa trdno verjamemo, da je to edini način, na katerega lahko zagotovimo trajnostne in tudi razumne prihranke podlaga za tak pristop že obstaja. Evropski parlament je eh, eh, izmenjeval mnenja eh, prek specialnih odborov in agencijami. In na ta način je tudi dobavljal svoja mnenja proračunskemu odboru v okviru proračunskega postopka. Mislim, da ta preučitev od primera do primera lahko okrepimo tudi prek tega odbora, ki sprejema proračunske eh, in kadrovske načrte glede na ocenjene potrebe. Rad bi se zahvalil odboru, da je prepoznal resnost teh razmer in da še naprej eh, pomaga agencijam pri ukvarjanju s to problematiko. Še posebej se zahvaljujem za jasno izjavo Evropskega parlamenta in tega odbora v splošnih smernicah glede priprave proračuna za leto 2015. Tam je povdaril potrebo, da je treba agencije ocenjevati vsako zase na podlagi proračuna in človeških virov. Če se ozremo v prihodnost, dovolite, da sklenem s par besedami o novi institucionalni delovni skupini. Agencije pozdravljamo vzpostavitev te delovne skupine, ki bo preučevala vire decentraliziranih agencij, zato da bi lahko skupaj razvili razvojno pot agencij, ki bo temeljila na objektivnih merilih in tudi posameznih zaslugah. Vesel sem, ko vidim, kako se zakonodajalec zanima za prihodnost agencij trdno sem prepričan in mislim, da bodo me podprli pri tem tudi kolegi, da agencije posamično, pa tudi kot mreža, lahko sodelujemo in da imamo tudi sredstva in ekspertizo, da sodelujemo pri teh razpravah. Imamo več kot 30 agencij v Evropski uniji. Lahko vam pomagamo uh, točneje opredeliti probleme in lahko vam zagotovimo tudi konkretne rešitve. Imamo precej zamisli v naši mreži, imamo tudi strukturne zamisli glede tega, kako bi lahko še naprej povečevali dodano vrednost agencij za državljane Evropske unije, ne da bi to vplivalo na trenutne proračunske omejitve. Seveda sprejemamo obstoječe stanje. Delo delovne skupine bo še posebej pomembno za agencije, saj smo mi tiste, ki, na katere bo delo delovne skupine najbolj neposredno vplivalo. Zato bi morali agencije vključiti v ta proces. Verjamem, da lahko agencije prispevajo k delu te delovne skupine v korist vseh eh, udeleženih strani. Tako da mislim, da je potrebno najti neko močnejše sodelovanje in interakcijo. Smo vam na voljo. Eh, tako, jaz sem predsednik, trenutni predsednik eh, omrežja, pa tudi eh, predstavniki drugih agencij so vam na voljo, da dejavno podprejo delo delovne skupine. Ob tem bi se vam želel zahvaliti, gospod predsedujoči, podpredsedniki in člani odbora, da ste nam prisluhnili in seveda se že veselim nadaljnega sodelovanja z vašim odborom tudi v prihodnih letih, ki bodo, ki bodo polna izzivov. Sedaj sem zaključil in veselim se že vaših vprašanj in komentarjev. Tudi kolegi ob meni iz agencij pa bodo seveda z veseljem odgovorili na vsa vprašanja, ki bi jih imeli. Še prej pa moram povedati, da bi morda bilo dobro dati besedo še predstavniku agencije era. Euh, najlepša hvala hvala za te zelo jasne izjave morda bo bolj koristno če se osredotočimo na odgovore na vprašanja res je da usklajevanje dela agencij eh, je komplicirano in dobrodošla bodo, dobrodošli bodo vsi podatki in informacije, ki bodo podlaga za odločitve o proračunu. Ja, najlepša hvala, gospod Korum, sabo ste pripeljali več kolegov. Če bi tudi oni želeli kaj dodati k vaši predstavitvi, eh, morda kak svoj element, so seveda dobrodošli. Če pa nihče nima te želje, Če nišče ne želi spregovoriti zdaj, bo morda kdo kasneje želel odgovoriti na pripombe oziroma vprašanja članov in članic odbora za proračun. Gospod Zekovski, Stehovski, pravi govornik, težko je izgovoriti, vem. Najlepša hvala. Hvala za vse informacije in naj povem, da res eh, cenim dejstvo, da imam možnost sodelovati v tej razpravi, ampak eh, sem novinec tu v parlamentu in nekako se ne morem znebiti občutka, da eh, če že o čem govorimo, bi morali biti zelo natančni in uh, iti v podrobnosti. Rekli ste, da pred dvima letoma ena od agencij ni uspela izvesti svojih načrtov zaradi finančnih omejitev, zdaj pa ne bi bilo takih primerov več. Zakaj ste tako nespecifični? Ne zanimajo me številke. Uh, Zanima me, koliko agencij ne more izvajati svojega mandata, zakaj, kakšne finančne težave imajo, kakšne so njihove želje oziroma zahteve, kaj bi potrebovali. In ko boste odgovarjali, prosim, da govorite kar se da jasno in enoznačno. Kajti trenutno Spoh ne vem, eh, koliko agencije je v igri in kakšni zneski bi bili tu potrebni. Eh, zahvaljujem se vam za vsa vaša oglašanja. Predlagam, da nadaljujemo tako, da vsi povedo, eh, kar bi radi in da potem odgovarjate v serijah po recimo pet odgovorov hkrati. Danke, Gospod Gajer, najlepša hvala, gospod predsednik. Imam vprašanje za agencije in vprašanje za komisijo. Kar zadeva agencije, povedali ste, da je vaš delež v celotnem proračunu pravzaprav zelo majhen v primerjavi s številkami, s kakršnimi imamo sicer opravka. In če si v primerjavi s tem ogledam, kakšna je javna razprava o evropskih agencijah, eh, pri nas v Nemčiji, na primer, enostavno. Eh, vlada vtis, da so agencije nekakšen parazit eh, v evropskem proračunu, da eh, pravzaprav eh, že tako imajo dovolj sredstev in da zahtevajo še več, ampak ni celih šest odstotka, to je tisti delež, o katerem dejansko govorijo, morda bo kak novinar nad tem povpreč presenečen. Sicer pa ste povedali tudi, da nekatere od agencij zaradi obravnave strani komisije so na eh, robu preživetja oziroma so na tem, da ne bodo več mogli upravljati svojega dela. No, eh, prosim za razumevanje, ampak eh, v kolikšni meri se o tem pogovarjate s pristojnimi strokovnimi odbori, kajti oni so tisti, ki tudi podajo stališča o, la, o letnem proračunu. Torej, zanima me, kaj pravijo strokovni odbori, ki eh, bistveno bolje poznajo razmere in eh, Zanima me, če bi lahko tudi z njihove strani videli, kako oni zaznavajo to problematiko. Mislim pa, da bi tudi sodelova to sodelovanje z drugimi strokovnimi odbori eh, bistveno olajšalo postopek. Ne razumite me narobe, eh, ne poskušam nikomor eh, Eh, ničesar očitati, eh, želim zgolj zagotoviti, da bodo, komisij, da bodo agencije lahko opravljale svojo delo in razmišljamo o tem, kdo bi lahko bil njihov zaveznik. Zato se sprašujem, eh, v kolikšni meri sodelujete z njimi. In pa še vprašanje za komisijo. Zanima me, ali so dejansko uh, agencije sposobne upravljati svoje delo. Uh, Sam sem eh, kar nekaj let sedel v odboru za nadzor proračuna, kjer imamo vsako leto opravka z razrešnico tudi za agencije. In zadnjih pet let moram reči, da smo imeli včasih kar burne razprave okrog vprašanja, ali se evropska sredstva v posameznih agencijah ustrezno porabljajo. In uh, zanima me, ali obstaja kak uh, dogovor in tak pristop bi uh, podpiral, uh, da so agencije vsake toliko in toliko let podvržene reviziji, zunanji reviziji. Mislim, da je zunanja revizija nekaj, kar nas večina podpira in rezultate skupnega pristopa iz leta 2012 sem sam razumel tako, da naj bi Evropsko računsko sodišče s svojim strokovnim znanjem pomagalo agencijam, da najdejo ustreznega zunanjega revizorja, da sicer eh, računsko sodišče tega ne more samo storiti, to razumem, ker pač morajo ostati neodvisni, ampak da so pripravljeni pomagati agencijam za to, da bodo našle eh, zunanjega revizorja. Zdaj pa sem prebral, da naj bi junija prišlo do dogovora, da se to nalogo prepusti agencijam. To je sicer lepo za komisijo in računsko sodišče, ki imata vsako en problem manj, e, tudi ni se treba ukvarjati s tem, kdo bo to plačal, ampak življenja agencij pa s tem ne bomo izboljšali ali olajšali, kajti njihova ključna pristojnost ni, da iščejo lastne revizorje, ampak da izpolnjujejo zahteve zakonodajalca. Zato bi rad slišal strani komisije, katere razloge ste upoštevali, na podlagi katerih argumentov ste prišli do sklepa, da boste problem iskanja revizorja z vsem, kar, je, kar to potegne za sabo, od razpisov do plačila, prepustili samim agencijam. Merci. Euh. Najlepša hvala. Sedaj dajem pa besedo gospodu Žeralu Depreju. Da, hvala, gospod predsednik. Eno samo vprašanje imam, ki je pravzaprav bolj splošne narave in sicer, ko sem bral to stališče agenciji, vidim, da se stalno ustraja, na nujni potrebi po eh, razporejanju sredstev na podlagi načela od primera do primera, case by case. In eh, na tej osnovi bi se najbrž eh, začelo veljavljati tudi zmanjšanje sredstev za 30 odstotkov, če sem prav razumel. No, moje vprašanje najprej komisiji. Kaj misli komisija o tem predlogu agencij? Namreč ti predlogi, ki so tu oblikovani na osmi strani, da bi morali delovati na uh, principu od primera do primera, ali se vam to zdi kompatibilno? sicer zastavljenimi cilji, ki ste jih sami navedli. Kaj mislite, če se lotimo tega pristopa case by case? Kadar se govornik obrača stran od mikrofona, ga tolmači ne slišimo.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 hvala. Pred 12 ali 13 leti je računsko sodišče bilo samo podvrženo zunanji reviziji, šlo je za prvi primer take revizije med vsemi institucijami. In od tistega leta, ko eh, so izvedli to revizijo, so uspeli vsako leto nekoliko znižati stroške eh, in uspeli so delati bolj učinkovito z manjšimi izdatki. To je prava pot, kaj ti, če bomo zagotovili zunanjo revizijo za institucije, bomo gotovo našli neko pot za izboljšave. E, ne dvomim, da eh, je manevrski prostor za izboljšave eh, od primera do primera različen, ponekod je 2 odstotka, drugi 20 odstotkov. Tudi sam sem večkrat sodeloval pri vodenju eh, večjih organizacij in vedno je bilo pri revizijah mogoče najti mesta, kjer se je dalo kaj prihraniti. Ampak dokler nimamo teh podatkov, enostavno ne vemo, kje je mogoče prihraniti. Tako da je res eh, zunanja revizija prava pot in to bo pomagalo doseči boljše rezultate. Poleg tega pa je potrebno tudi vse zahteve kvantificirati, jih predložiti odborom. In, teh odbor, eh, in člani teh odborih bodo lahko svetovali, kako se je potrebno odzvati. Uh, je pa to seveda vse razprava, ki sodi v vaše strokovne odbore in eh, podprli vas bomo, če bodo vaše zahteve upravičene, mora pa vse temeljiti na konkretnih številkah, na konkretnih podatkih eh, in na konkretnih informacijah o tem, kje se pojavljajo težave. Hvala. Hvala lepa, dajem besedo gospodu Kenikviju el portavoz de la red de agencias. Hvala lepa, gospod predsednik. Govornik v imenu agencije je povedal, da so v bistvu njihovi eh, premiki oziroma predlogi neutralni z proračunskega vidika in da se jim to zdi v vsakem primeru naravno, glede na naravo dela, ki ga upravljajo. Vendar meni se ne zdi, da moramo biti vsi proračunsko neutralni in v tej luči sprašujem, eh, kaj ste predlagali glede zmanjšanja sredstev za delovanje agenciji. Ali mogoče obstajajo neka rezervna sredstva, ki jih še niste črpali? ali gre bolj, da, bolj za neke vrste ideološki pristop eh, in kako mislite to v praksi izpeljati po teh splošnih okvirih, ki ste jih predstavili. No, če se izkaže, da res agencije razpolagajo z nekim preseškom sredstev, potem bi vseeno rad vprašal, kako se je po vašem treba obnašati v tem času splošne krize in eh, če morajo agencije potem eh, delati tudi na področju recimo policijskih ukrepov, varnosti in tako naprej. Kako boste to potem uskladili z drugimi agencijami, ki se ukvarjajo s prevozom, eh, z raziskavami in tako naprej? Kako boste določili, kaj je Eh, prednostno. Ali je treba poskrbeti najprej za varnost na škodo pravic državljanov ali kako? Hvala lepa za enkrat. Ne vidim, da bi se ograšal še kdo razen gospoda Kolmala. Najlepša hvala predsedujoči. Najprej hvala za obe zelo podrobni poročili in na podlagi dosedanjega dela pri deželnem računskem sodišču v deželi Baden-Württemberg v Nemčiji lahko povem, da smo tam izvedli veliko revizij eh, državnih organov, glede njihovih potreb po sredstvih, glede eh, njihovih možnosti varčevanja in vedno je bilo tako, da je vsak organ seveda sam zase eh, moral biti sposoben opredeliti, zakaj mora obstajati in eh, koliko denarja potrebuje za izvajanje svojega dela. In eh, če se je nabor nalog razširil, podaljšal, je bilo seveda potrebno razmišljati o dodatnih sredstih. Zdaj pri agencijah govorimo o 0,6 odstotkih proračuna, ki ga porabljamo za plačevanje zaposlenih, vendar pa govorimo o 6 tisoč Eh, zaposlenih, ki so razporejeni v 32 organizacijskih enot in mislim, da bi morali začeti z analizo nalog. Torej, zakaj imamo 32 organizacijskih enot, ali vsaka od teh enot dosega neko dodano vrednost, ali eh, dejansko zaradi tega določene nacionalne strukture niso potrebne kot nekateri trdite, ali torej prihaja do prihranka na nacionalni ravni in ali so dejansko te organizacije strukturirane tako, da se osredotočajo na bistveno. E, pri organizaciji pa sta vedno dve možnosti. Ali imamo vnaprej opredeljen znesek in poskušamo s tem doseči kar največ koristi, ali pa si predpišemo neko korist, nek dosežek in se odločimo, da želimo to doseči z minimalnim zneskom. In v trenutnih časih je seveda bistveno bolj primerna druga možnost, da torej rečemo, da želimo s čim manj izdatki doseči nek cilj, ki smo si ga zadali. Hvala. Ni videti, da bi se še kdo rad oglasil, če mi dovolite uh, malce časa, ker sem nov tukaj na tem položaju v Evropskem parlamentu, ampak rad bi eno pojasnilo. Na tem seznamu, ki ste ga dobili, to stališče, position paper, mreže Agencije Evropske unije, vidim neko spremembo v strukturi, vidim, da se predlaga analiza od primera do primera, me zanima, ali ne bi mogli poleg tega nekako diferencirati agencije glede na naravo njihovega dela in glede na njihov eh, status, naprimer, ni vseeno, ali gre za finančne agencije ali banke ali zavarovalnice, eh, potem eh, si lahko predstavljamo, da imamo različne agencije, da morajo biti le te neodvisne in da eh, smo jim potem dolžni zagotoviti neka sredstva za njihovo delovanje. Evropski parlament mora potem poskrbeti seveda za zakonodajno osnovo in uh, ni preprosto, uh, eh, ker ne moramo računati s tem, da imajo številne ustanove na razpolago določena eh, lastna sredstva, s katerimi potem lahko operirajo za financiranje določenih agencij. Nekatere agencije lahko ponujajo uh, Eh, svetovalne storitve, naprimer tudi Evropski uniji imajo popolnoma drugačno funkcijo, lahko tudi svetujo naprimer parlamentu in tudi njegovim odborom. Ampak gospod Kelmel, zanima me ena stvar, ali menite, da potem prihaja do podvajanja dela med nacionalnimi agencijami in agencijami Evropske unije. Torej, če bi v tem smislu iskali načine za možne prihranke, eh, kaj se potem zgodi z nacionalnimi agencijami, če obstajajo že podobno delovanje na ravni Evropske unije. Rad bi, da mi to nekdo pojasni. In potem še bolj splošno, eh, če bomo opravljali revizijo od agencije do agencije, ne vem, ali bi eh, morali opraviti res tudi vsebinsko analizo po sektorjih, da vidimo, kje bi lahko morda združili določene dejavnosti, ki jih sicer zdaj upravljajo različne agencije, da ne bi prihajalo do podvajanja. No, sedaj pa dajem besedo kar gospodu Keromu, če je tako prijazen potem pa dobi besedo še gospod Preza kot direktor generalne direkcije za proračun. Gospod Karum, prvi ste na vrsti, lahko pa vam pomagajo tudi vaši kolegi, člani trojke pri teh odgovorih. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči in hvala tudi za vse te bogate komentarje in vprašanja. Mislim, da sem jih naštel okrog 18, to je zelo obetajoče, če je to osnova za nadaljni trajni dialog med agencijami in tem odborom. Sam se zelo veselim takega sodelovanja v prihodnje. Če lahko začnem kar z vami, gospod predsednik, z vašim vprašanjem v zvezi s točkama 42 in 31. V sami mreži agencij eh, smo vključili tudi eh, skupna podjetja, naprimer eh, Clean Sky in podobno, to je najnovejša članica naše mreže. E, in lahko rečemo, da je bilo tudi že nekaj e, dosežkov z uporabo sodobne tehnologije in zmanjšanjem e, onesnaževanja zračnega prostora zaradi letalskega prometa, naprimer. Zato je zanimivo, da se lotimo pregleda agencij glede na njihovo strukturo in tu so dobrodošle te neformalne izmenjave mnen, ki se jih lotevamo. Potem še dve vprašanje, ko ste rekli, ali je mogoče združiti nekatere dejavnosti oziroma združiti več uh, agencij. Mislim, da je to zelo zanimivo vprašanje in rad bi nadaljeval s tem dialogom tudi v prihodnje. Zanima me, kakšne so konkretne možnosti za določene posamezne agencije. Eh, sami ste omenili, da bi morda imeli nek eh, pristop. Eh, Eh, skupnega delovanja sorodnih agencij oziroma da bi veljalo pritegniti še nekatere druge službe k sodelovanju. In ravno to smo mislili s tem, ko smo govorili o pristopu od primera do primera. Tako da bi najprej ugotovili, kakšne so nove, možne nove poti delovanja. Potem moram reči, da imamo že zelo veliko uh, medsebojnega sodelovanja med agencijami, Eh, raziskujejo tudi same različne možne pristope in eh, kako uh, si lahko izmenjujejo orodja, naprimer za upravljanje ali kaj podobnega. Če ena od agencij razvije nekaj koristnega tudi za druge, potem si to agencije med seboj lahko delijo, lahko uh, se še zlasti dogaja, da večje agencije pomagajo manjšim, tako da jim pomagajo pri vzpostavitvi postopkov, ki so že, pri njih že upeljani. In mislim, da bo še veliko takih primerov v prihodnje. E, se upravičujem, če nisem dobro e, dojel vseh vaših e, imen, ampak rad bi odgovoril na vprašanje o specifičnosti v dokumentu, ki ste ga prejeli ob koncu, vidite številne konkretne primere povezane s posameznimi eh, agencijami in eh, ravno zaradi boljše koordinacije delovanja agencij opravljamo to vrstne raziskave in primerjave, eh, tako da tukaj lahko najdete prvi odgovor na del svojega vprašanja. Eh, tudi moji kolegi so prispevali eh, k dokumentu eh, delo kolega, ki prihaja iz agencije za droge, z observatorija za droge v Lizboni, je tudi v prilogi tega dokumenta in v vsakem primeru gre za veliko širše področje delovanja, kot ga vidite v tem v osnovnem splošnem pregledu. In pri tem so ravno pomembne prioritetne naloge in njihova pravilna opredelitev. Uh, to, uh, eh, Mr. Geyer, uh, on, uh, Potem glede vprašanja. kako lahko zagotovimo dodano vrednost in s čim mi prispevamo k temu, da bi bila leta čim eh, večja. Eh, mi ravno sedaj eh, razpravljamo z agencijami, kako bi to lahko še bolje storile in k malu po dopustih bomo imeli že nek dokument, na to temo, da bomo konkretno naredili pregled eh, dela, ki ga upravljajo agencije in kako bi lahko še izboljšali njihovo učinkovitost, eh, ker eh, je nasplošno premalo znano, kaj konkretno počnejo vse te agencije in na tem resnično delamo. Podarek je torej na izboljšanje učinkovitosti agencij in kot sem povedal že prej, so to zadeve, ki jih razvijamo v dialogu skupaj z vami, zato z veseljem slišimo uh, vaša uh, mnenja. Zato bi rad če večkrat prišel sem v parlament na tako izmenjavo mnen, ker bi radi slišali od vas, kaj si vi kot države članice želite in kaj pričakujete od agencij. Gospodu Depreju pa bi odgovoril na vprašanje, kako kako bomo dosegli te zastavljene eh, cilje. Spraševali ste, ali imamo nek magični prašek ali eh, čarobno palico, da bi rešili vse naenkrat. Ampak eh, zavedamo se, da tega nimamo in ravno zaradi tega se vračamo ponovno na vsako agencijo posebej in ponovno gledamo, kakšno dejansko stanje zadev, kaj lahko še spremenimo kako lahko učinkovite dosegamo zastavljene cilje in kako lahko pomagamo pri tem mi kot mreža. Agencije se ne upirajo temu uh, posegu, temveč uh, se ponovadi še same sprašujejo, kaj lahko stojijo še več in bolje, da bi pomagale institucijam. To je tisto, kar pričakujemo od dialoga z institucijami, ker hočemo uh, uh, od vas izvedeti tudi to, kaj po vašem mnenju ni več tako zelo prioritetnega pomena in uh, Mislimo, da eh, je treba tudi glede tega vzpostaviti tvoren dialog z agencijami, ker agencije bodo marsikdaj povedali, da res je, da morda želite omejiti to in to vrsto delovanja, ampak to je naša zakonodajna podlaga, obvezni smo to početi. Potem uh, je bilo še vprašanje v zvezi z neodvisno revizijo in kako lahko leta prispeva k večji učinkovitosti. Kot rečeno, je vse zelo odvisno od tega, kako so uh, agencije zastavljene. Večinoma si prizadevamo za čim večjo transparentnost njihovega delovanja ampak seveda se da vedno vse še nekako izboljšati in ravno sedaj je v teku revizija, pregled našega delovanja, ne le z finančne plati. Oprostite, ali vas eh, lahko malce prekinem, zdi se mi, da bi gospod Depre rad odgovoril na to vaše mnenje. Oprostite, spet bi se rad vrnil na ta vaš pristop od primera do primera in gledam ta dokument, ki e, ste nam ga poslali. Razumem, da hočete s tem pristopom od primera do primera zaščititi avtonomnost agencij in to mi je povsem jasno. Gre za določeno specifičnost delovanja posameznih agencij in tu načeloma nimam kaj pripomniti, to so pooblastila, ki so jim bila dana. No, s tem svojim pristopom menite, da boste dosegli na koncu isto, kot bo dosegla komisija s svojim pristopom. Zanima me, v čem je razlika, kaj bo spremenjeno s tem. E, s čem vidite to bistveno razliko? v vašem pristopu od premjera do premjera, če je konec koncev predvideni rezultat enak, kot ga misli doseči komisija. Resnično ne vidim eh, razlike. No, prosim, ali lahko odgovorite na to vprašanje? Eh, nekdanji eh, vodja mreže je hotel odgovoriti na to, če dovolite. Hvala lepa. Eh, na vprašanje gospoda Depreja bi odgovoril najprej z osnovnim pojasnilom. Mislim, da je treba vedeti, da ag agencije eh, ne sprejemajo zlahka eh, dodatnega zmanjšanja sredstev za pet odstotkov, dodatno k temu, kar je sicer splošno znamanje za vse zmanjšanje za vse ustanove. Torej, ne moramo govoriti po eni strani o decentraliziranih agencijah, ki jih bomo obravnavali na en način, potem bomo pa obravnavali druge, bolj specifične or, eh, organizacije in agencije na čisto drugačen način. Mislim, da iz tega izhaja veliko težav, ki jih bomo predstavili v enem drugem dokumentu. Prvi poglavitni element je, da eh, bi morali imeti, če hočemo izvajati taka znižanja, neke ločene proračune, ločena proračunska sredstva, to vrstih decentraliziranih agencij in potem, eh, kot ste že prej omenili, je različnih agencij veliko, da imamo recimo neka skupna podjetja, da imamo izvršna podjetja, da imamo podjetja, ki so bolj proizvodne ali sveti, svetovalne narave in tudi agencije so v tem primeru različne. In zato ne moremo eh, govoriti o vseh agencijah enako, pri nekaterih je politični pristop pametnejši kot samo obračunski. Eh, najprej pa se moramo vprašati, kaj so si eh, evropske institucije sploh želele od teh agencij, ko so jih ustanovile. Če imamo sedaj pred seboj določene težave, ki izhajajo predvsem iz tega, ker ne zadoščamo potrebi po dovoljšnji koherenci, ker obstajajo res tudi zelo heterogeni ustavni akti, heterogeni poslovniki različnih agencij in morda bi bilo smotrno zmanjšati število zadožitev in eh, nalog posameznih agencij, da bi potem imeli zadeve bolj pregledno urejene. Ampak tu gre za celoten kontekst, ki ga je treba upoštevati, kadar zahtevamo petodstotno zmanjšanje porabe sredstev. Tu smo hoteli ravno doseči to razlikovanje na podlagi pristopa od primera do primera, ker ne gre tako porezati sredstva za eno uravnilo, kot temveč pogledati, zakaj se dejansko namenjajo. Je ja, morda bi lahko dejansko združevali agencije po grozih, po klasterih, glede na vrsto dejavnosti. Ta pristop se nam zdi smotren in to je dober predlog in s tem bi morda tudi pojasnili veliko nejasnosti. Namreč eh, potem se bo lahko lažje razpravljalo, ker agencije same pravijo, nismo pristaši te uravnilovke, tega horizontalnega pristopa, ki ne upošteva nikakršnih razlik, treba se zavedati, da gre res za različne pristojnosti in naloge, popolnoma različne dejavnosti, naprimer kot je varnost v letalskem prometu, ki ste jo tudi že omenili, in ne moremo imeti enega načina za vse, predsednik. No, ampak če imamo tri ali štiri agencije, ki se ukvarjajo recimo z istim sektorjem eh, na podlagi iste politike, potem bi morali vseeno razporediti te dejavnosti oziroma jih nekako združiti. Eh, oprostite, ampak sam ne vem, če sem pravilno tole prebral, ker eh, tukaj piše, da bo ravno ta pristop od primera do primera omogočil petodstotno zmanjšanje porabe pri vsaki instituciji, menda še znam brati. Ali je besedilo samo v angleščini, sprašuje predsednik. No, poslušajte, vsi smo razumeli, da moramo znižati porabo za pet odstotkov, ampak to velja za vse. Od agencij pa se eh, zahteva še dodatno znižanje stroškov za dodatnih pet odstotkov in tu ne moremo vzpostaviti spet eh, neke nove uravnilovke, ker kaj se bo zgodilo v primeru, da moramo ustanoviti še eno agencijo, kaj bo to pomenilo v praksi, da bomo zaradi tega, ker nimamo predvidenih eh, proračunskih sredstev, morali vsaki agenciji, ki že obstaja, oduzeti še dodatna sredstva, da bo lahko z njimi delovala nova agencija. Pomembno je torej, kako razporejamo sredstva in dejavnosti agencij. No, še vedno me niste prepričali, ker tukaj piše, da je namen eh, vašega predloga najti neke nove rešitve kot alternativo prerasporejanju sredstev. Se pravi, da iščete nov način za to, da zmanjšate porabo za pet odstotkov. Ne vem, ali se jaz motim in ne razumem besedila prav. Nous allons poursuivre. Et... Pojdimo naprej. Imate pa seveda možnost, da se še oglasite, če boste to želeli. Če sem prav razumel, je ena od možnih sprememb tudi, da se delovni teden 37 ur podaljša na 40. To je že ena od dobrih sprememb, ki jih predlagate. Izvolite, nadaljujte. Uh, uh, uh, če se smem navezati na zadnja dva govornika gospoda tenerika tudi tukaj smo potem pri vprašanju grozdenja in več načinov grozdenja je sami ste omenili um, pravosodje um, varnostne agencije in tako naprej in tukaj želim samo podariti da obstaja uh, močno sodelovanje tako glede vsebine, tudi glede upravnih zadev med agencijami PNZ. Eh, tukaj govorimo o agenciji FRA, ki je tudi del tega grozda. Ko pa govorite o teh temah, lahko seveda razmišljate tudi o drugačnem načinu grozdenja in to pravzaprav je tisto, če se veselim, da bomo v procesu videli, kako je to mogoče doseči. Potem ste vprašali, obstaja kakšen presežek v agencijah. Seveda, ko začne, začnete s to vrstnim procesom, gledaš, ali so v kakšnih agencijah mesta, kjer bi se lahko viri prihranili na tak ali drugačen način. Seveda nimam pregled, nad, preglede nad vsemi 41 ustanovami, ampak nasplošno bi rekel, da se z njimi zelo učinkovito in dobro vodi. Ampak prav, seveda lahko vedno izboljšamo delovanje, lahko peljemo nove tehnologije, ki verjetno tudi lahko privede določenih prihrankov. Tako da pripravljeni smo seveda nadaljevati uh, ta dialog in okrepiti te izmenjave. In v odgovor zadnjemu govorniku, gospodu Komentu, Kolmelu, bi rekel, omenili ste funkcionalno analizo agencij in njihove vloge na posameznem področju. To se znova odraža na to, kar pravimo, da si želimo da, da, izi, da bi šli iz te razprave od primera do primera, torej da bi slišali, kaj se od agencij pričakuje. S tem pravzaprav sem izčrpal svoje odgovore, morda pa bi kdo še kaj dodal. Merci. Hvala lepa. Sedaj bi dal eh, besedo direktorju Generalne direkcije za proračun. No. Um. Hvala, gospod predsednik začel bi z odgovorom na eh, vaše vprašanje, tudi na vprašanje gospoda Kelma in združil bi kar nekaj vprašanj v en odgovor. Eh, to je vprašanje glede pristopa, kako eh, opredeljujemo dejavnosti, posamezne agencije. To vedno izhaja iz zakonodajnega postopka, ko komisija pač predlaga ustanovitev neke nove agencije in potem se to obrazloži in utemeli in umesti v načrtovani eh, proračun, temu rečemo fiš financier, kjer se predstavijo stroški in načrtovana sredstva. Eh, včasih gre za posebna sredstva, ki so potrebna zaradi narave dela, naprimer eh, računalniška oprema, programska oprema in tako naprej. Skratka, vse to se opravi na podlagi temeljite preučitve, iz tega sledijo politične odločitve, ki so podlaga za svetje proračuna in s tem se omogoči ustanovitev agencije in na podlagi teh predvidevanj in uh, pred računom se potem ugotavlja tudi možne dodatne nepredvidene potrebe take nove agencije. Ravno zaradi tega govorimo o pristopu od primera do primera. E, ne moremo namreč vseh agencij obravnavati kar pavšalno po istem merilu. so pa določene centralizirane agencije, kot sami veste, in od njih se zahtevajo prav tako pet odstotna zmanjšanja sredstev. Mislim, da sem pravzaprav bolj na stališču gospoda Depreja, ker če pogledamo analizo od primera do primera, se ne moremo zanašati, da bo to avtomatično privedlo do petodstotnega znižanja. Namreč, če pogledamo celoto sklop decentraliziranih agencij, vidimo, eh, kakšni so zneski predvideni za leto 2015 in to pomeni 3,3 odstotka več sredstev. Namen je, zagotoviti agencijam zadosta sredstva za normalno funkcioniranje, ampak eh, prav tako jih hočemo pogumiti, da se lotijo racionalizacije, da zategnejo pas, tako kot to zahtevamo od vseh drugih. Potem, kaj naj storijo še dodatno decentralizirane agencije, ki so vključene v tej mreži? obstajajo seveda tudi nove pobude, recimo skupna podjetja, ki so nekako vse pod krovnim raziskovalnim programom ali pa kadar gre za neke specifične projekte, kjer bi radi vključili tudi zasebne dejavnike. Tu gre spet za specifiko posameznih projektov, pogosto gre za raziskovalne projekte, ki tudi potrebujejo določene vire financiranja. In ravno s temi eh, načini skupnega delovanja, skupnih podjetij in partner, partnerstv hočemo doseči večjo fleksibilnost, iznajti nove mehanizme, eh, In ti mehanizmi so včasih bolj eh, administrativne narave, drugi spet so bolj proračunske narave, ampak v vsakem primeru veljajo za vso Evropsko unijo enako in eh, to ni enak pristop, kot ga recimo poznamo na nacionalni eh, ravni. Potem smo imeli še vprašanje neodvisne revizije zunanjih revizorjev v agencijah in kaj smo predvideli v zvezi s tem. Komisija je dala na razpolago seznam zunanjih revizorjev eh, tudi v svoji osnovni pogodbi, ki jo sama uporablja za izvedbo svojih revizij tako da imamo na razpolago strokovno usposobljene zunanje revizore, ki so bili že izbrani eh, strani eh, komisije. Eh, iz tega nabora pa potem lahko vsaka agencija črpa naprej. V vsakem primeru zagotavljamo, da so ljudje na tem seznamu strokovno popolnoma usposobljeni za to vrstno delo. Potem je bilo tu še vprašanje, Eh, kakšen je okvir predloga eh, komisije. Naši okviri so vedno izhajali iz neke konstantne politike, torej iz trajnostnega pristopa. In če smo si zastavili cilj petih odstotkov, potem moramo poskrbeti, da se tega držimo. Kaj se bo zgodilo z novimi agencijami, ste vprašali, kot naprimer Single Resolution Board. Uh, mi smo slišali že, da, da nekateri menijo, da hoče s tem eh, komisija nekaj prihraniti, tako da drugim agencijam vzame sredstva za nove, ampak eh, dejansko se tukaj ne moremo obnašati eh, po svoje in neodgovorno, saj je vendar zakonodajna osnova tista, v kateri vi glasujete in brez pravne podlage se ne razporeja nikakršnih sredstev. Ne vem, ali sem s tem odgovoril na vse, gospod predsednik. Eh, hvala za vaša pojasnila in eh, morda ima še kdo kak komentar ali vprašanje. Spet se obračam na gospoda Depreja. Da, hvala, gospod predsednik en del vprašanja sem zastavil, na katerega mi niste odgovorili. Tistih pet odstotkov, ki jih zahteva uh, komisija, me zanima, ali upošteva to tudi lastna sredstva agencij, ki jih uporabljajo za samo financiranje. Ker mislim, da gre tukaj pri teh petih odstotkih predvsem za proračunska sredstva da gre za tisto, kar se financira iz proračuna. Vendar, če obstajajo v posameznih agencijah določena delovna mesta, ki se financirajo od drugod, me zanima, ali bo komisija to upoštevala, ali bo izuzela ta delovna mesta eh, iz takega izračuna. Dobro bi bilo vedeti, ja. Da, hvala, predsednik. Pristop eh, komisije je, da se upoštevajo vsa delovna mesta, ker eh, institucionalni okviri ne delajo razlik eh, glede na vrste financiranja posamezne agencije. Gre za to, da hočemo izboljšati učinkovitost na splošno in eh, tisti eh, organi, ki se financirajo, oziroma agencije, ki se financirajo iz eh, proračunskih sredstev unije, se obravnavajo podobno kot tisti, pri katerih sodelujejo tudi sredstvo drugod, recimo iz industrije. Ne glede na to, odkud prihajajo sredstva, je treba doseči enako raven učinkovitosti, neodvisno od vira financiranja in uh, tu ni treba, da preveč drobnjakarsko gledamo na vsako agencijo posebej, ker gre za osnovno temeljno načelo, ki velja za vse. Eh, potem so tu seveda eh, še agencije, ki imajo izrazit deleč financiranja strani industrije. Mislim, da bi si lahko to vrste agencije pomagale z vzpostavitvijo nekega pula, recimo, da bi sami začunali, kakšen je tisti odstotek, ki jim zagotavlja boljše uresničevanje ciljev. Hvala. Da, uh, hapem agenturi. Hvala, gospod predsednik. Celoti lahko razumem agencije v smislu, da če ena zniža svoje izdatke za 5 do 10 odstotkov, da to lahko predstavlja velike probleme za agencijo. Če bi mi želeli zmanjšati izdatke nekaterih agencij, bi to bila težka vaja. Resnično moramo imeti jasno sliko, kje je to mogoče narediti in kje ne. V primeru zunanjih revizorjev bi bilo vsekakor dobro da bi z vsem tem upravljala komisija. Po eni strani imate varčevalne ukrepe znotraj ene agencije, po drugi strani pa morate imeti tudi pregled nad celotnimi varčevalnimi ukrepi ali prihranki v skupini, v celotnem grozdu. Če torej agencije sodelujejo s svojimi zmogljivostmi, je mogoče doseči različne prihranke oziroma tudi precejšnje prihranke. Tudi pri reviziji, če vsaka agencija uh, izpele lastno revizijo oziroma če se za vsako izpele lastna revizija, potem ne bo, morda ne bomo prišli do rezultata, ki si ga želimo. Tem, tega se moramo lotiti celovito. Kdo bo zadovoljil, gospod Kerum ali gospod Presa? Gospod Presa? Zdaj je Pavel. Izvolite, imate besedo. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je ta zahteva posem legitimna. Eh, sprašujem pa se, ali bi pri delu medinstitucionalne skupine lahko eh, tudi malo bolj delali nad tem eh, in združili eh, različna mnenja in analize, da bi videli, kaj dejansko treba upoštevati. Vendar zaenkrat še nismo doslej predvideli to vrstne evalvacije. Hvala. No. Gospod Karum, še vi? Znova, zaradi preglednosti agencij želim povedati, da imamo več revizij. Naprimer, Agencija za temeljne pravice je bila podvržena precejšnji oceni in reviziji pred dvema letoma in mislim, da se to dogaja redno, na no, vsake štiri ali pet let. Mislim in upam, da se bo to izvedlo znova, kajti na ta način dobite povratne informacije od neke resne zunanje ustanove, ki preuči, kako izvajate tako tehnične upravne naloge, kot tudi ali dejansko izpolnjujete pričakovanja svojih deležnikov. Seveda, en od težav pri tem je, da se pri tovrstnih zunanjih revizijah pogosto zgodi, da dodajo pet dodatnih točk, pri katerih zunani deležnik reče, tukaj eh, delajo dobro, ampak eh, želeli bi si, da bi speljali še pet dodatnih nalog. In naprimer, več agencij je v to vrstni situaciji. Vsekakor pa to je tudi del razprav, ki bi jih morali um, razvijati in peljati. Še direktor agencije za zdravila bi želel besedo. Uh, Namreč, da bi pojasnil, kakšen je njihov konkretni položaj, kajti s tem bo, bo morda lahko še bolj osvetlili situacijo na konkretnem primeru. Eh no, poslušamo vas, ko čakamo ta natančen primer. Hvala, gospod predsednik. Resnično vesel sem, da lahko predstavim poseben primer moje agencije, ki pravzaprav kaže, kako so različne agencije med sabo in kako potrebujemo ločeno posamezno ceno agencij. Sem uh, opravljam to službo že devet let, torej že kar nekaj časa sem v tem poslu in v teh devetih letih je moja agencija pridobila veliko ogleda v naši niši, tako v Evropi kot izven Evrope tudi za odbor za proračun moramo omeniti, da smo vedno med prvimi tremi ali petimi glede uh, stopne izvrševanja, torej obveznosti 99,9 in 97 odstotna stopnja pri plačilih. To je pravzaprav zelo visok standard za vsako agencijo. To je agencija druge generacije, stara je 20 let in njena naloga je, da spremlja, opisuje in analizira vse vidike nezakonitih drog. Poleg teh nalog, ki se niso manjšale, kot si lahko predstavljate, pa imamo specifično pravno podlago. Govorim torej o pravni obvezi, ki pomeni, da moramo spremljati razvoj novih psihotropnih snovi. To pomeni, da moramo tukaj sodelovati pri oceni tveganja skupaj z Europolom, pa tudi upravljati moramo številne študije, imeti moramo mrežo specialistov, laboratorijev, sodelovati moramo z eh, strokovnim odborom, kjer eh, sodeluje 16 univerzitetnih laboratorijev profesorjev in to področje je tisto, ki se najbolj in najhitreje razvija znotraj moje agencije. Kot sem rekel, zato obstaja ustrezna pravna podlaga in imamo približno 400 eh, snovi, ki jih spremljamo na dnevni ravni in to opravljamo že od leta 1979. 97 eh, in 97 odstotkov smo odkrili v zadnjih štirih letih, torej nas resnično preplavljajo. Naš proračun Eh, je enak že od leta 2010, prebavili smo eh, inflacijo in v prvih letih direktorstva nisem nikoli prosil za kaj več, sledil sem predlogu komisije. Sadnjem letu pa se je situacija spremenila. Komisija je predlagala, da pet odstotno znižamo naš proračun. Mi smo v eh, primerjavi z drugimi agencijami, ki so dobile več sredstev, se predvidevam, da jih potrebujejo, ampak mi so pa doživljali nižanje sredstev. Dobili smo potem podporo parlamenta in je pa Evropski parlament um, izglasoval na plenarnem zasedanju, da smo tudi v letu 2014 dobili proračun iz leta 2013, ampak v spravnem postopku se je to stališče opustilo, tako da smo morali izvesti 5-odstotno krčenje, zdaj pa imamo leto 2015, petnajst kjer nam znova eh, komisija predlaga proračun iz leta dva tisoč štirinajst in iskreno povedano ne vem kako lahko jaz resnično izpolnim pravne obveznosti in zagotovim kakovost našega dela kakršnega smo opravljali v zadnjih letih mislim da tukaj resnično potrebujemo enako obravnavo in da to krčenje zadnjega leta je treba popraviti, kot je zaprosil tudi Evropski parlament lani oktobra na plenarnem zasedanju. Govorim o konkretnem dinamičnem področju, kjer imamo pravno podlago o novih psihoaktivnih snoveh in tu imamo situacijo, v katero sem vložil vse vire, ki sem jih imel na razpolago, več pa ne morem preprosto storiti. Agencija je prišla na meje svojega, eh, zmo, svojih zmožnosti ali pa jih celo že prešla. Hvala lepa. Gospod direktor, v dokumentu, ki ste nam ga predstavili med tem sestankom in se nanaša na vašo eh, agencijo, eh, opažam, da je šlo za 15 milijonov 830 tisoč. Eh, me pa skrbi ta nejasna postavka, drugi prihodki, ki je nekaj više od milijona 400 tisoč projekti ipa in drugi ki se iztekajo po, pomenijo tehnično pomoč državam ki se pridružujejo in ki so na področju sosedstva to pravzaprav ne predstavlja nekih sredstev za agencijo preostali del pa predstavljajo prispevki norveške ki znašajo približno štiristo tisoč evrov to je določen delež našega proračuna Merci. Hvala lepa. Ima še kdo kakšno vprašanje? Še kak komentar morda? Ali imajo predstavniki agenciji še kaj dodati? Izvolite. Um, Hvala. Sem Jose Penero z Agencije za varnost v Evropsko agencijo za varnost letalstvo. Dovolite še par besed o določenem tipu financiranja. Kot EASA smo tudi mi v več kot dveh tretjinah proračuna, torej več kot 80 odstotkno plačevanje oziroma financiranje s pristojbenami iz um, industrije. To je seveda odvisno od uh, industrije in od trga. Mi moramo podpirati industrijo. Zakaj? Kot prvo je to naš upravni mandat. Seveda prva naloga je, da zagotavljamo varnost v Evropski uniji, kot drugo pa imamo še posebno nalogo, da podpiramo evropsko industrijo tako, da bo konkurenčnejša, da jim nudimo usluge, tako da bi lahko promovirali in spodbujali naš notranji trg, ki smo ga že oblikovali. To predstavlja velike prihranke za industrijo in za to, da bi ta industrija bila konkurenčnejša izven meja EU. Torej 80 odstotkov našega proračuna ne vpliva na evropski proračun celoti, ga financira evropska industrija in mislim, da moramo uh, tukaj dejansko ugovarjati temu um, črtanju sredstev in krčenju sredstev, kajti to ne vpliva na evropski proračun. Hvala. Hvala za ta pojasnila. Bi se še kdo rad oglasil? Ni videti morda le še vprašanje za gospoda Vresaja, ki izhaja iz tega dokumenta. Eh, zanima me eh, glede premoženja teh agencij in tudi zakladnic, katerimi nekateri razpolagajo. Eh, ne vem, ali bi morda našemu odboru na nek način precizneje odgovorili. Hvala, gospod predsednik, za to vprašanje, ki mi omogoča, da pojasnim še dodatne zadeve. Imamo namreč še en dokument, to je delovni dokument, ki spremlja ta osnutek proračuna in kjer najdete več podrobnosti, ima sicer 600 strani, ampak tu boste našli veliko podatkov o posameznih agencijah, tudi o načinu izvrševanja, proračuna, administrativne vidike in tako naprej. Ampak glede vašega vprašanja o zakladnicah in premoženju, eh, pri nas se seveda ukvarjamo tudi z vprašanjem izvrševanja proračuna za preteklo eh, leto in iz tega potem včasih izhaja kak presežek. Ehm, in, in vodimo evidenco za vsako agencijo posebej, tudi glede presežkov, tudi glede posameznih subvencij, ki jih prejemajo. In ti presežki se potem eh, reciklirajo znotraj agencije same. To pomeni, da lahko na ta način eh, sproti oplajamo sredstva in jih namenjamo tudi za druge namene. Ampak mislim, da smo v tem dokumentu bili zelo proračunsko natančni in eh, če vidite, da kadar ti presežki presegajo 10 odstotkov prejšnjega eh, proračunskega zneska, potem imamo predvidene tudi ustrezne kazni, tudi glede prihodnih proračunskih sredstev, glede odobrenih sredstev. In eh, to je pravzaprav tisti izziv, ki ga imajo agencije, da se po najboljših močeh potrudijo pri upravljanju sredstvi, ki so jim na voljo. No, glede eh, premoženja in eh, Eh, lastnih blagajn, če lahko tako rečem, agencij. Seveda obstajajo neka sredstva, ki se vzpostavijo samim eh, obstojem agencije in z njenim trajnim delovanjem in eh, lahko se tudi agencija odloči, da bo določen del sredstva dala na stran in ga namenila za nek prihodni projekt oziroma za projekt, ki traja dal časa in na ta način se sredstva lahko akumulirajo znotraj agencije. To je sicer bolj anomalija kot ne, ker namen delovanja agencij ni v tem, da akumulirajo lastna sredstva. Njihov namen je, da služijo institucijam, industriji in tako naprej. In to pomeni, da cilj in namen delovanja agencije nikakor ni u stvaranju presečkov i nakumuliranju premoženja. Hvala lepa za vaš odgovor. Razumeo sam ga zelo dobro, ampak vseeno se mi zdi da mora imeti potem vsaka agencija zelo razdelano računovodstvo in posebej evidentirati aktivne in pasivne postavke tudi v razmerju do tega akumuliranega premoženja, če lahko rečem. In eh, kakšen je potem odnos do tega premoženja, včasih se namreč presenetimo, ko vidimo, kakšne so lahko rezerve na ta ali oni način v posamezni agenciji. Zdi se mi, da bi tukaj potrebovali nekaj več eh, dodatnih informacij. No, če ni drugih vprašanj, E, mi preostane le še, da se najprej prisrčno zahvalim delegaciji, torej Krojki, ki je prišla e, predstaviti stanje zadev v agencijah, povedati nekaj o izzivih, s katerimi se e, soočajo ob zahtevi, da zmanjšajo upravno-administrativne stroške, pa vendarle še nadalje upravljajo po najboljših močeh zaupane im naloge. To je seveda zelo delikatna situacija in naloga nikakor ni eh, lahka, ampak v vsakem primeru je jasno, da vsaka od agencij že od samega začetka ve, da je pod nadzorom porabe sredstev in da ima tudi določene specifične naloge. Vsi smo se strinjali v tem, da imajo agencije zelo raznorodne dejavnosti in da bi veljalo morda iskati prihranke v združevanju sorodnih dejavnosti. Kot vidimo, je bilo na tem že opravljenega nekaj dela, že pri pristojnih organih in rad bi vam samo zagotovil, da vas bo odbor za proračun pozorno spremljal, hkrati pa vam čestitam za vaše prizadevanja v smeri eh, izboljševanja učinkovitosti, poboljševanja preglednosti in eh, smotrnejše porabe javnih sredstev. No, slejko prej se bomo lotili tudi vprašanja lastnih sredstev, ki bi morda lahko pomenili osnovo financiranja določenih agencij, ki imajo recimo bolj institucionalizirano poslanstvo in uh, mislim, da je tu treba še zlasti upoštevati poseben položaj uh, finančnih in bančnih ustanov, ki morajo imeti tudi določene rezerve za pokrivanje sistemskih tveganj. In eh, ne bi sedaj ponavljal celotne razprave, ampak jasno je, da moramo tukaj marsikdaj hoditi z roko v roki, eh, tako komisija kot parlament in svet in eh, smotrno razporejati proračunska sredstva, ki so nam zaupana. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri tej razpravi. Videli se bomo po povratku s počitnic. Zaenkrat ni videti, da bi imeli še kakšno odprto vprašanje, tako da vam lahko zaželim prečudovite počitnice in lepo si spočite, da se bomo sveži vrnili nazaj k našemu delu 3. septembra, se znova vidimo. Sicer uh, ne morem reči, da to vsi pričakujejo z veliko nestrpnostjo, ampak eh, res sem polagam na srce, dobro si spočite, ker ko se vrnemo, bomo imeli pred seboj veliko dela, treba bo napasti tist kup neplačanih računov, ki je močno pokvaril avtoriteto Evropske unije. No, lepe počitnice, vidimo se znova septembra.